so nam eh, poslali zaposlilo za oduzem parlamentarne imunitete za Ingeborg Gresle. Francoski organi so zaprosili za oduzem parlamentarne imunitete za gospoda Steva Briojsa v uh, organu, v, v okviru preiskave. Mi smo to predali odboru za pravne zadeve, kot je to uh, določena v poslovniku.